Ja, dann ähm, geht's jetzt los. No. Bomo nadaljevali z direktivo o storitvah. Gospod Matis, takoj boste dobili besedo. Good afternoon, dear Madam Chair pozdravljeni, gospa predsednica, gospe in gospodje. Veseli me, da vam bom danes eh, predstavil naš, naše revizijsko poročilo o tem, kako bi morala komisija zagotoviti uspešno izvajanje direktive o storitvah. Podal bom tudi naša priporočila, ampak najprej nekaj ozadja in pa naše glavne ugotovitve. Pred več kot desetimi leti je komisija začela eh, z liberalizacijo trgovine s eh, storitvami oziroma pri storitvah naj bi se stvari liberalizirale, enotni trg je dobro deloval, ampak eh, pri čezmejnem eh, posredovanju in ponujanju storitev je bilo še veliko težav, tako za ponudnike kot za eh, tiste, ki storitve uporabljajo. Storitve veliko prispevajo k BDP-ju. Decembra 2006 je bila direktiva v storitvah sprejeta in države članice so dobile na voljo tri leta, da jo začnejo izvajati. Prenos direktive naj bi eh, odpravil ovire in poenostavil postopke za podjetja in potrošnike, ki uporabljajo storitve na notranjem trgu. Eh, pregledali smo napredek v, zadnjeh, v zadnjih sedmih letih in ugotovili, da so bili cili samo delno doseženi. Eh, glavno vprašanje za nas je bilo, ali je komisija zagotovila uspešno izvajanje direktive. Potem smo si postavili še dve podvprašanji. Prvo je, ali je komisija ustrezno spremljala in ocenjevala izvajanje direktive, drugo pa, ali je komisija v zadostni meri omogočila in uh, spodbudila izvajanje direktive. Naše glavne ugotovitve pa so naslednje. Uh, pre, obdobje prenosa je trajalo tri eh, leta, kar je zelo dolgo, ampak kar 20 državam ni uspelo direktive prenesti v svojo zakonodajo. Mi smo že takrat eh, spremljali napredek, eh, komisija naj bi državam pomagala pri prenosu, zato je izdala tudi priročnik, ampak ta je bil na voljo v vseh jezikih šele eno leto po sprejetju direktive. Zaradi tega je prišlo do. Uh, Eh, zavlačevanja že v začetku. Eh, poleg tega podatki na področju čezmenih storitev niso bili zbrani v ustrezni meri in eh, komisija je potem prosila svet za te podatke. Zdaj se bomo torej vrnili nazaj, ampak podatki so na voljo samo do leta 2012 in ne bo možno ugotoviti, v kolikšni meri je ta direktiva prispevala k eh, olajševanju trgovanja storitvami čez mejo in koliko je prispevala k BDP-ju. Po šestih letih od datuma za prenos pa obstajajo še številni dokazi za to, da ovire še vedno uh, obstajajo in komisija sama je povedala, da je temu tako. Do leta 2012 eh, je bilo doseženega nekaj napredka, eh, potem pa ne več toliko oziroma napredek ni več tako jasen. Eh, od 2012 do 2014 je bil napredek dosežen samo v državah, ki so prejemale evropsko pomoč ali pa so bile pod eh, pritiski trga. Po drugi strani pa proces liberalizacije eh, ni šel v pravo smer, pravzaprav je bil ravno nasproten. In učinki liberalizacije v obdobju od 2012 do 2014 so bili zelo omejeni. Samo ni cela ena odstotka BDP-ja. Eh, so ti učinki znašali v obdobju večjih let. Naj tukaj spomnim še na to, da je komisija sama leta 2012 ocenila, da eh, bi bilo potrebno eh, bolj učinkovito izvajanje direktive, da bi to prineslo tudi povečanje BDP-ja med 0,8 in 1,8 odstotka v obdobju desetih let oziroma petih do desetih let. No, zdaj pa še naši zaključki. Ugotovili smo, da je komisija bila samo delno učinkovita pri zagotavljanju izvajanja direktive. Po našem mnenju eh, komisija eh, se ni rada odločala za sodne postopke, po eni strani zaradi dolžine teh postopkov, pa tudi eh, za, zaradi. Eh, zakonodaje, ki na tem področju ni zelo močna. Komisija bi lahko bolje nadzorovala rezultate in izvajanje. Eh, lahko bi pod vprašaj postavila um, argument proporcionalnosti, ki so ga uporabljale določene države članice, pri tem, da so ohranjale eh, svoje trenutne oziroma prejšnje ureditve postopkov pred sodiščem je bilo zelo malo in komisija ni sistematično spremljala postopkov kršitev direktive o storitvah. Oktobra 2014 je poprečno trajanje odprtih primerov bilo blizu 20 mesecev. E, ampak e, še nekaj časa bi bilo potrebnega, da bi se ti primeri zaključili. Komisija je rekla, da povprečno trajanje postopkov na notranjem trgu traja približno 30 mesecev. Komisija eh, pogosto uporablja tudi pilotne eh, postopke za eh, to direktivo, ampak to ne zagotavlja hitrih rezultatov, ki jih potrebujejo podjetja in potrošniki. Potrebovali bi več podatkov o teh eh, pilotnih eh, schemah. In morali bi tudi bolje ozavestiti javnost. Mislim, da bi morali pokazati na komisiji več odprtosti, kar se tiče um, primerov kršitev. Uh, treba bi bilo objaviti dokumente v zvezi s tem. Zaenkrat imamo samo neke izjave, ki eh, skupo povzemajo te primere. Komisija bi morala biti bolj odločna pri uveljavljanju direktive. Morala bi spremljati rezultate, eh, naprimer, ko gre za vzajemno ocenjevanje in pa za eh, preverbo rezultatov. Eh, morala bi biti bolj učinkovita tudi pri gospodarsko pomembnih področjih. Morala bi začeti eh, pilotne primere takoj, ko se neko vprašanje identificira, veliko hitreje, kot pa to dela zdaj. Eh, poleg tega bi eh, morala objaviti tudi podatke o primerih, zato da bi oblasti v javnosti in pa v državah članicah bolje poznale situacijo Zmanjšati bi bilo treba eh, dolžino postopkov in pa, ko gre za neizvajanje, bi komisija to morala eh, prenesti pred sodišče. Po drugi strani bi države članice morale upoštevati tudi listino enotnih kontaktnih točkah. Eh, informacije je treba objavljati v več jezikih in zagotoviti da so izpolnjeni vsi upravni postopki oziroma koraki tudi v več jezikih. Potem uh, bi bilo treba tudi hitreje obveščati o novih zahtevah. Revizija zakonodaj na področju varstva potrošnikov bi morala vključevati tudi 20. člen direktive o storitvah ko se bomo v prihodnje soočali s podobnimi projekti, ko bo komisija soočena s tem, bi morala eh, tudi imeti neke smernice za ukvarjanje s tem, eh, da bo vse skupaj potekalo veliko hitreje, potem ko je nek zakonodajni akt sprejet. Poleg tega bi komisija morala spremljati učinke eh, te zakonodaje. Že v začetni fazi komisija je sprejela naša priporočila, razen sedmega priporočila, ko gre za objavo rezultatov o pilotnih primerjih na ravni EU. Komisija se je sklicevala na odločitev Evropskega sodišča, eh, ki je zatrdila, da komisija lahko eh, te informacije ohrani tajne. vendar pa tukaj eh, niso zajeti zaprti primeri. Če bi bilo eh, na voljo več informacij tudi o primerih kršitev, potem bi eh, lahko lažje in hitreje ukrepali. Ko gre za odpravljanje ovir v sektorju storitev, je treba te ovire odpravljati hitreje in učinkoviteje in komisija bi morala uveljavljati uh, izvajanje direktive bolj odločno. Leta 2015 je komisija ukrepila prizadevanja na tem področju. Začela je s številnimi postopki v primerih kršitev. Ima tudi novo strategijo za notranji trg eh, in tam se ukvarjajo s številnimi temami povezanimi z liberalizacijo eh, storitev. Hvala. Herzlichen Dank für diesen sehr wichtigen Bericht. Eines Hvala lepa za to zelo pomembno poročilo o ključnih elementih eh, postopka. Gre za izjemno zanimivo poročilo, ker enkrat za spremembo ne gre za denar, ampak dejansko za postopek. Tako da je še bolj zanimivo, kaj o tem izvedeti. Gospod Ali kot poročevalec naslednji. Thank you, madam chair. Hvala, gospa predsednica. Eh, pozdravljeni, gospod eh, Mates. Zahvaljujem se računskemu sodišču za to posebno poročilo, ki ocenjuje dejavnosti komisije na področju direktive o storitvah. Iz poročila eh, je jasno, ali je komisija dobro vodila zadeve na tem področju in dokolikšne mere je uveljavila direktivo. Cilj direktive v storitvah je, da se ustvari prosti trg na področju storitev, da se zmanjšajo eh, pravne in upravne ovire tako za prejemnike kot za ponudnike storitev, zato da bo do podjetja laže delovala in da bo tudi potrošnikom situacija olajšana. Države članice morajo zagotoviti prost dostop eh, do izvajanja storitev, ne smejo postavljati ovir za izvajanje storitev. Vsi ukrepi eh, bodo prispevali tudi k povečanju delovnih mest, povečanju izbire za potrošnike in tako naprej. Do leta 2009 naj bi države prenesle to v svojo zakonodajo, vendar pa tega niso storile, vsaj večina ne. In mnenje sodišča je, da komisija zaradi netrdne pravne osnove ni ustrezno ukrepala. Eh, poleg tega pa so tudi postopki pred sodiščem eh, predolgi in zato ni možno oceniti, eh, kakšne so bile ekonomske koristi te direktive, zato ker se podatki o čezmejni trgovini s storitvami niso zbirali, eh, niso se zbirali pred letom 2014. Zato, da se izboljša finančna podpora EU za to vrstne pobude, je eh, računsko sodišče pripravilo priporočila in eh, priznati moramo, da je komisija vsa ta priporočila sprejela. No, kar se pa tiče izvajanja direktive v storitvah in tega, kar o tem meni računsko sodišče, bi tudi mi kot Evropski parlament lahko podali določene predloge. Kaj lahko povemo? Evropski parlament najprej pozdravlja poročilo računskega sodišča, podpira tudi priporočila in je zadovoljen, da je komisija ta priporočila sprejela in da jih bo upoštevala v prihodnje. Potem eh, številne gospodarske dejavnosti so bile iz obsega direktive izključene. Eh, zato ker so bile na teh področjih eh, določene težave. Potem je bila izključena določba o nekaterih storitvah, ampak obseg direktive je še vedno zelo širok in komisija mora zagotoviti ustrezno izvajanje te direktive. Potencijalna gospodarska eh, korist te direktive še ni znana, ampak eh, komisija bi morala za to izvesti študijo, ki bo kar se da eh, točna in bo s številkami predstavila ta dejstva. Potem je treba odpraviti sektorske ovire za integracijo trga. Končni cilj pa je, da se odstranijo ovire na notranjem trgu za storitve, da se razvije celoten potencial EU za ustvarjanje delovnih mest, konkurenčnosti in rasti. Države članice bi lahko bolje uporabile ukrepe, ki jih je ponudila komisija za to, da bi začele izvajati to direktivo. Lahko bi si delile, izmenjale težave v prvih fazah izvajanja, lahko bi razpravljale o skupnih rešitvah in se izmenjale najboljše prakse. Žal nam je, da enotne kontaktne točke eh, niso delovali tako, kot bi bilo treba, niso bile dovolj poznane in jih potrošniki in podjetja zato niso uporabljali. Poleg tega opozarjamo, da komisija ni imela komunikacijske strategije, s katero bi opozarjala na te instrumente. Na koncu pa naj povem še, da uh, storitve uh, tudi niso vedno na voljo na spletu, zato ker uh, stvari niso urejene ne za potrošnike, ne za uh, ponudnike. Hvala, gospod Ždehovski. Hvala, hvala, dragi kolega, dragi gospod Mates, gospa predsednica in vsi prisotni. V imenu kolegice Lope Fontanije, ki je poročevalka v Senci, bi se najprej zahvalil poročevalcu za odličen dokument. Vključene so glavne skrbi računskega sodišča, ki zadevajo pravilno izvajanje direktive v storitvah. Strinjam se z večino priporočil poročevalca, z izjemo petega priporočila. Ta poziva, da se vključi več sektorjev. Ne smemo pozabiti, da so bili z direktive izključeni določeni sektor in to iz različnih razlogov, bodi si zato, ker gre za pristojnost nacionalnih držav članic eh, ali pa zato, ker eh, je na tem področju že preveč zakonodaja ali pa ta ni jasna. Zanima me, eh, katere sektor je imel v mislih poročevalec, Zato, da bo direktiva v storitvah dosegla svoj polni potencial, je nujno potrebno, da ovire, ki danes še vedno obstajajo in ki preprečujejo primerno delovanje notranjega trga, da se torej te ovire čim prej odpravi. Po drugi strani mora komisija biti bolj odgovorna zagotoviti mora pravilno izvajanje direktive in eh, uveljaviti mora politiko nične tolerance. Poleg tega bi rad poudaril, da eh, pilotni projekti ne smejo biti preloženi samo zato, ker je bil zaznan nek problem. Bolj učinkoviti moramo biti, in tudi hitrejši pri eh, postopkih kršitev. Na koncu bi povedal še naslednje. Eh, dejavnosti, ki jih pokriva direktiva, prispevajo približno oziroma znašajo približno 46 odstotkov BDP-ja, zadevajo številna delovna mesta. In rad bi poudaril, da je treba zbirati podatke, s katerimi bi okrepili pomen gospodarskega potencijala te direktive. Najlepša hvala. Kolega Flanagan, bitte. Kolega Flanagan. Uh, thank you very much. Eh, hvala samo en predlog bi imel in to nasplošno za vse direktive. Nekatere države so večje, imajo več poslancev, več sredstev, eh, lažje pregledajo, kako primerne so te direktive, preden se prenesejo v eh, nacionalno zakonodajo. Mi na Irskem pa imamo 11 evropskih poslancev in omejene vire. In pri tej direktivi eh, se je zgodilo isto kot pri direktivi o habitatih. Torej, ljudje prvič za tako odločitev slišijo v svojem lokalnem eh, parlamentu. In mi smo tudi za to slišali eh, na Irskem. Eh, take teme vse čas uvrščajo na dnevni red v četrtek popovdne v Štrasburu. Eh, ne vem, zakaj je temu tako, večkrat sem že postavil to vprašanje. In zato eh, se potem te težave z direktivami vse čas ponavljajo. Treba je razpravljati o tem, ali so te eh, direktive primerne za države. Seveda ni za vse države enako, ampak če poslanci ne vedo nič o tem, potem je zelo težko vedeti, kako tako direktivo pravilno izvajati. No, to je nekako tako, kot eh, če eh, z avtom zapeljete v Jarek, težko ga je potem potegniti ven in eh, gre v bistvu samo naprej v Jarek. Tako da bi res morali stvari poznati, preden se jih lotimo. Hvala. Komisijon, uh, äh, nun ist der Almeida, Nunes de Almeida, v imenu komisije, izvolite. Hvala. Eh, moje ime je Joaquin de Almeida in eh, odgovoren sem za storitve pri DG Grow. Nekaj splošnih pripomb bi imel. Zahvaljujem se računskemu sodišču za poročilo. to poročilo bomo skušali upoštevati v kar največji meri. Sprejeli smo vsa priporočila z izjemo enega in sicer v zvezi z objavljanjem podatkov o evropskih pilotnih projektih. Mislimo, da bi to kršilo načelo zaupnosti med nami in državami članicami in bilo bi kontraproduktivno, če bi te informacije objavili. E, isto smo naredili tudi za zaprte oziroma končane pilotne projekte. Ko je nek projekt končan, potem mu pogosto sledi postopek kršitve. No, kot splošna pripomba pa še naslednje, če je naš cilj. Eh, ta, da začnemo direktivo o storitvah čim prej izvajati. Potem si lahko čestitamo za to, da obstaja evropski eh, pilotni projekt oziroma schema in vidimo lahko, da smo eh, veliko dosegli na ravni pred samim sodnim postopkom. Računskemu sodišču smo tudi razložili, zakaj bi bilo Eh, zaradi zahteve po tajnosti in dostopu do informacij težko eh, te informacije o pilotnih eh, projektih narediti javne. Ampak mislim, da vse skupaj zdaj dobro poteka in to načelo bi nas moralo vse voditi. Leta 2015 smo si tudi zelo prizadevali za opredelitev storitev, eh, kjer so po našem mnenju obstajale večje ovire za integracijo na notranjem trgu. Identificirali smo tako imenovane poslovne storitve, eh, arhitekti, inženiri in eh, računovodje. So to sektor gradbeništva, pa je tudi tisti sektor, ki zahteva bolj odločno uveljavljanje strani komisije. Verjetno se vam bomo kmalo oglasili v zvezi s posvetovanji glede tako imenovanega Evropskega potnega lista za storitve. Ta naj bi rešil problem teh sektorjev. Potem je sodišče nekaj področji opredelilo tudi kot problematičnih. V zvezi s temi bomo podali instrument o proporcionalnosti reguliranih poklicov. Eh, eh, ugotovili bomo, ali je stopna te eh, reguliranosti zadostna v državah članicah. Pa še geoblokiranje, geografsko blokiranje. Tudi v zvezi s tem bomo še podali predlog. O tem se že govori v 20. členu stori, direktive o storitvah. Potem pa bomo pripravili še nekaj o kolaborativnem gospodarstvu, gospodarstvu sodelovanja. Tukaj gre za nov način zagotavljanja storitev in komisija bo spet podala smernice vsem sodelujočim glede pravil, ki bodo veljala. Potem še nekaj glede dela, ki ga trenutno izvajamo potreba, da se uh, izboljša delovanje enotnih kontaktnih točk. Eh, pripravljamo tudi eh, enotne digitalne točke za leto 2017 in temu odboru bi rad sporočil, da res veliko delamo za to, da bi notranji trg na področju storitev ustrezno deloval. Vsi vemo, da storitve na notranjem trgu niso v najboljšem stanju, ampak komisija res dela na tem, da bi izboljšala notranji trg za storitve imamo strategijo za notranji trg iz eh, oktobra lanskega leta. Um, to je vsekakor prioriteta eh, našega generalnega direktorata in pa komisije, da bi se izboljšalo stanje notranjega trga storitev. Kar pa se tiče uveljavljanje stricto sensu, tukaj um, smo vzpostavili seznam prioritet pri kršitvah v primerih, ko pilotni projekti ne bi eh, delovali. In temu odboru bi rad sporočil tudi, da eh, primeri eh, glede storitev trajajo manj kot primeri na splošno, ko pride do kršitev na splošno. In naš cilj ni, da bi eh, primere nesli na sodišče, ampak da bi rešili konkretne težave, ki se pojavljajo na notranjem trgu za storitve, oziroma da bi take probleme preprečili. Mislim, da se bom tukaj ustavil. Računskemu sodišču se zahvaljujem za vse upravljeno delo in obljubim lahko, da bomo trdo delali še naprej. Hvala tudi za komentarje tega odbora in z veseljem. Eh, odgovorim tudi na vaše vprašanje. Hvala. Ja, Hvala lepa. Imko, odbor za notranje trgovino. Ima 30. maja to temo na dnevnem redu. Zelo dobro bi bilo dobiti povratne informacije pristojnih eh, strokovnih kolegov. Meni je bilo poročilo računska sodišča zelo všeč. Eh, Spomni se poročila gospe Gebhardt ko smo imeli 2-3 tisoč eh, predlogov sprememb eh, k poročilu in takrat eh, nič več ni nekako pasalo skupaj, tako da sem si zadevo predstavljala nekoliko hujše, tako da sem bila kar preuzeta, da so poročilo sicer zadeve, ki jih je treba še prilagoditi, majčkano prilagoditi, ampak ni treba narediti več nekaj velikega, zato se mi ne zdi, da da bi se nekje zapeljali v jarek z blatom in da bi morali ostati v leru in ne delati ničesar. Kolega Ali. No, Oziroma gospodu Matesu bi še dala besedo, če želi še kaj dodati. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Veselimo se že eh, novih pobud Evropske komisije za boljše izvajanje eh, direktive o storitvah. Pilotni projekti, eh, pri katerih pride do ugotovitve kršitve, postanejo javni, pri ostalih pilotnih projektih pa ni tako, kajti ti naj, ne bi bili zanimivi za javnost. ampak eh, mislim, da je za javnost pomembno tudi, eh, če je eh, bil ugotovljen problem in je država članica potem uporabila prave ukrepe. No, ampak to je bilo vse, kar sem želel povedati. Najlepša hvala. Gospodali. Najlepša hvala. Gospa predsedujoča, zahvaljujem se vam vsem eh, za vaše prispevke. Kolega, ki mi je zastavil vprašanje, je odšel iz dvorane, ampak ne vseeno odgovorim. Želel sem vključiti več sektorjev, zato da bi razširil eh, področje delovanja te direktive. Seveda eh, gre za finančne storitve, za eh, elektroniko, za informacijske storitve in tako naprej. Moja priporočila um, so ravno tako usmerjena na ta eh, področja. Vendar pa se mi zdi, da je najpomembnejše, da zagotovimo boljše delovanje notranjega trga in pa boljše storitve. To, tega pa ne moremo zagotoviti, če ne vzpostavimo boljše koordinacije med državami članicami. Od leta 2009 nekatere države članice še niso prenesle direktive v nacionalno zakonodajo. To je povedalo tudi računsko sodišče, določene ovire ostajajo. In upam, da se bo direktiva začela boljše izvajati in da bo s tem notranji trg bolje deloval. Najlepša hvala, s tem smo zaključili z to točko dnevnega reda. Smo pa spet pri kolegu Aliju. In sicer eh, gre eh, za eh, naslednjo tom, temo in sicer boj proti goljofijam na področju davka na dano vrednost. Kolega Ali. Bogodare, gospodžo predsedatelj. Najlepša hvala, gospa predsedojoča, dragi kolegi. Evropska vrednost. Komisija je sprejela akcijski načrt za področje davka na dodano vrednost. Gre za to, da bi eh, poskrbeli za eh, boljšo povezavo notranjega trga, da bi zagotovili večjo rast, večje število delovnih mest, kajti eh, DDV eh, letno eh, prinese veliko sredstev in eh, je eno izmed lastnih sredstev Evropske unije. Ampak sistem pobiranja davka na dano vrednost je zelo razdrobljen, zelo zapleten in potem so tukaj še čezmejne transakcije, ki omogočajo goljufije. Zaradi tega je zelo pomembno, da posodobimo ta sistem, pobiranje davka na dodano vrednost. Ta sistem mora biti enostavnejši. Zmanjšati je potrebno pristojbine na enotnem trgu. Sistem je preveč zapleten in zato ne omogoča majhnim in srednje velikim podjetjem, da bi lahko uspešno delovala. Poleg tega prihaja tudi do številnih eh, goljovi, goljufi, 160 eh, milijonov evrov eh, in pri čezmejnih transakcijah znaša ta izguba 50 milijard evrov na leto. Torej, mora biti sistem bolj vključujoč in uporabiti je potrebna digitalno tehnologijo pri zbiranju davka na dodano vrednost. Potrebno je poskrbeti za boljše zaupanje med eh, podjetniškim svetom in pa agencijo za eh, zbiranje davka na dodano vrednost. Evropska komisija bo predstavila nov eh, predlog pobiranja davka na dodano vrednost in ta predlog naj bi se osredotočil na pobiranje davka na dodano vrednost v eh, tisti državi, kjer eh, potekajo transakcije in s tem naj bi se izgube v čezmenjih transakcijah zmanjšali za 40 milijard evrov na leto. ta sistem ne deluje dobro in ne odraža razvoja države članice, imajo zelo male eh, možnosti eh, zelo omejene možnosti pri eh, zbiranju davka na dodano vrednost in zaradi tega je potrebno poskrbeti za enoten trg. In potrebno je uporabiti tudi digitalno tehnologijo. Poleg tega potrebujemo boljše delovanje Eurofiska, potrebujemo tudi boljšo koordinacijo med Europolom, Eurojustom in Olafom eh, na področju goljufi seveda in potrebno je uvesti nov eh, model zbiranja eh, podatkov. Države članice eh, morajo podajati veliko natančnejše informacije, pa tudi zanesljivejše informacije. OLAF in Europol morata imeti dostop do sistema VIS in vse države članice morajo izmenjavati informacije zaradi tega, da bi se lahko uspešno borili proti eh, čezmejnemu kriminalu. Direktiva o boju proti goljufijam. Vzpostavlja strožji okvir za delovanje na tem področju. Potrebujemo seveda tudi tesnejše sodelovanje z tretjimi državami in potrebno je vzpostaviti sodelovanje predvsem na področju izmenjave informacij. Na ta način bomo lahko uspodbudili rast, potrebne pa so ustrezne reforme. Zato, da bi odstranili vse ovire in da bi poskrbeli za boljšo učinkovitost v boju proti goljofijam. Najlepša hvala. Ja, besten dank. Najlepša hvala. Ta uh, tema boja proti goljufijam na področju DDV uh, eh, se vleče kot eh, neka rdeča nit uh, v delu tega uh, odbora. In to, kar se je začelo z razrešnico, še zdaleč ni vse, uh, tako da se bomo s tem še naprej ukvarjali gre uh, za uh, temo, uh, ki je vir frustracij. Sedaj imamo nove predloge in videli bomo, kaj se bo zgodilo. Kolegica Šulin. Hvala za besedo, um, predsedujoča. Hvala poročevalcu gospodu Aliju za pripravljen osnutek. Ključu je pomembna opozorila, kot so naprimer pomen enostavnosti nacionalnih davčnih sistemov. Uh, Enostavni davčni sistemi so ključ za učinkovitost in tudi uspešnost pobiranja davkov in preprečevanje goljufij. Potem opozorilo komisiji, da nameni več pozornosti po enostavitvi sistema upravljanja z lastnimi sredstvi, kot tudi poziv k okrepitvi in boljšemu povezovanju nacionalnih in organov Evropske unije. Hkrati pa obstaja v mnenju potencial za dopolnitve, racionalizacijo in osredotočenje na vidike, pomembni, ki so pomembne za proračunski nadzor. Naprimer, zahteve po dodatnih podatkih, izmenjavah informacij in sodelovanju povzročajo stroške, zato morajo biti proporcionalne glede na potencialne prihranke. Ocene Evropske komisije kažejo, da bi naj že nov sistem DDV zmanjšal izgube zaradi nepobranih davkov v čezmejnih transakcijah za 40 milijard evrov na leto. Zato je treba čim bolj izkoristiti obstoječe tehnične možnosti, kot predlaga pročevalec Langen, in preveriti, kako povezati različna področja izmenjave davčnih informacij, naprimer z izmenjavo, z izmenjavo davčnih odločb. Hvala. Najlepša hvala. Kolegica Jala Sender. Hvala, gospa predsednica. Najprej bi čestitela kolegu Aliju za njegovo poročilo, njegov predlog eh, oziroma vse predloge in priporočila, ki jih podaja v njem. Sama bi podarila predvsem. Uh, naslednje oziroma si želim eh, konkretnega odgovora, tako da bomo vsi eh, jasno videli stvari. Kakšen bi bil letni prispevek v proračun Evropske unije, če bi se uspešno borili proti goljufijam eh, čezmejne narave na področju DDV-ja? Pa tudi na splošno na področju DDV-ja. Vemo, da Evropska unija izgublja vire zaradi tega. Gre za kompleksen pojav in težko se je boriti proti temu. Nam lahko eh, zagotovi komisija kakšen eh, koledar, časovnico, kako eh, bi lahko pomagali državam članicam na učinkovit način, zato da ne bomo imeli občutka, da se izgublja toliko DDV-ja. To so lastna sredstva Evropske unije. Eh, nemško gospodarsko ministrstvo nam je podalo določene podatke v zvezi s tem. Sama nimam takega mnenja, želim, da bi se eh, te goljufije nadzorovali, da bi jih spravili pod eh, nek nadzor. Sama sem iz Španije, veliko je sivega gospodarstva pri nas, veliko nejasnosti, že pred krizo je bilo tako, zdaj pa še bolj. Situacija je zelo kompleksna ker eh, trojka tudi ni računala na to, da je velik del prekarnega gospodarstva eh, takšne narave. Na kakšen način oziroma v kolikšni meri bi se povečal eh, letni prispevek v evropski proračun, če bi oblikovali nek čudežni sistem, s katerim bi lahko pobrali vse DDV v državah članicah da bi to pobrali kot lasna sredstva EU in kakšna bi bila časovnica v zvezi z ukrepi, ki se predlagajo, zato da bi države članice bolje vedele, bolje poznale uh, pomen pobiranja DDV-ja kot lasnih sredstev EU. To potrebujemo in to potrebujejo tudi države članice. Hvala. Kolega Flanagan, bitte. Kolega Flanagan, prosim. I believe uh, one of the <clears throat> major reasons why. Menim, da je eden izmed glavnih razlogov za goljufije ta, da si številni ljudje ne morejo privoščiti tega davka. In ne glede na to, ali si bogataš eh, ali pa revež, eh, moraš še zmeraj plačati isti davek. Torej, eh, ta davek je povsem nepravičen. Če želi Evropska unija imeti enotne temelje, potem naj davek na dodano vrednost osredotoči na tiste proizvode, ki niso ključnega pomena za življenje posameznika. Kajti ljudje pač storijo, kar je potrebno, da preživijo in mi sprejemamo pravila, ki ljudi silijo v eh, goljufije. Jaz bi to storil, da rešim svoje otroke. Eh, in pravzaprav jaz to tudi počne. No. Moram vam ugovarjati, nikogar ne silimo v goljufije pri davko na dodano vrednost. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Hvala lepa. Evropska komisija, rad bi se zahvalil pripravljalcu mnenja za pripravljeno mnenje, ki smo ga veseli, kajti načeloma eh, se pripravljalec mnenja strinja za predlogi Evropske komisije. Dejali ste, da je eh, to vprašanje, eh, vprašanje, ki se pojavlja že kar nekaj časa. Zaradi tega je eh, Evropska komisija izbrala naslov za svoj akcijski načrt Čas je za dejanja. In Ekofin bo 25. maja o tem razpravljal in države članice želijo sprejeti odločitev. Zaradi tega mislim, da moramo še naprej izvajati pritisk, tako da bodo države članice razumele, da je vsekakor potrebno izboljšati upravno sodelovanje. To je po mojem mnenju ključnega pomena. Potrebno se je učinkovitejše boriti proti goljufijam eh, pri davko na dodano vrednost, potrebno je poenostaviti eh, pravila za podjetje, še prav posebej za majhna in srednje velika podjetja, hkrati pa je potrebno upoštevati tudi tehnološki razvoj. Države članice Eh, pobirajo davek na dodan vrednost, eh, po večini še zmeraj tako kot pred 40 leti, torej ne uporabljajo nove tehnologije. In eh, države članice morajo razumeti, da je to potrebno storiti. Zastavljeno je bilo vprašanje glede lastnih sredstev, glede prihranka v višini 40 milijard evrov. Kar zadeva davek na dodano vrednost, se ne strinjam z enem izmed eh, poslancev, ki je dejal, eh, da eh, potrebujemo zmanjšani davek na dodano vrednost. Kajti to ni davek, ki bi bil namenjen zgolj posameznikom, to je davek za vse in zaradi tega potrebujemo zelo jasen sistem. Lahko pa zagotovimo uh, neposredne subvencije za tiste, ki jih potrebujejo. Na ta način lahko zagotovimo večjo socialno pravičnost. Lahko si ogledate študijo, ki je bila izvedena v Združenem kraljestvu in pokazalo se je, uh, da uh, jih stane uporaba ničelne uh, stopnje 23 milijard, milijard uh, britanskih uh, funtov. Če pa bi zagotovili neposredne eh, subvencije, bi stroški znašali zgolj 11 eh, milijard eh, britanskih funtov. Torej, države članice se morajo seveda same odločiti glede na lastno gospodarsko situacijo. Ampak ne morem sprejeti predloga gospoda Fleninga, strinjam pa se z mnenjem pripravljalca mnenja. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Hvala lepa, kolega Ali, v zaključek. Hvala lepa gospa predsedujoča. Dragi kolegi, spoštovani predstavniki komisije, hvala lepa za vašo izjavo. Res je, da je eh, to področje, ki se nanaša tudi na veliko drugih tem, o katerih razpravljamo eh, tukaj. Eno izmed vprašanj ki je najpomembnejše v tem okviru in ki ga je zastavila gospa Ajala Sender, je, kdaj bomo videli vpliv na proračun, eh, ki eh, bo neposredna posledica izvanja te direktive. Kot je dejal predstavnik Evropske komisije, moramo razmisliti tudi o tem, kako uporabiti novo tehnologijo. Kaj ti? To je ključ do boljše koordinacije. Hkrati pa bi lahko na ta način izboljšali koordinacijo in pa sodelovanje eh, med, eh, upravno sodelovanje med eh, državami članicami. Mislim, da bomo zelo hitro napredovali in v tem obdobju krize, ki še kar naprej traja, je seveda situacija zelo zapletena. In zato mislim, da bi morali hitro sprejeti vse te ukrepe in izboljšati situacijo. Najlepša hvala. Najlepša hvala. No, do te točke smo že večkrat prišli. 30. maj je rok do 12. ure za vložitev predlogu sprememb in 27. junija se bomo spet ukvarjali za to temo. Eh, načrtovali pa smo tudi posvet na temo davka na dodano vrednost. Eh, kolega Novakov se s tem ukvarja in če imate kakšne predloge, potem jih posredujte njemu ali pa sekretarjatu. In s tem prehajamo k deveti točki na našem dnevnem redu. Gre za poročilo uh, eh, za našega obiska v Nemčiji eh, novembra. Šlo je za uh, delegacijo ki morala zagotoviti lasna sredstva. Uh, jaz sem bila vodja te delegacije in zato bi rada podala poročilo. Za tremi temami smo se ukvarjali in sicer z lastnimi eh, sredstvi, z uporabo sredstev eh, v eh, Nemčiji. Bili smo v Berlinu, Šverinu in v Hamburgu in tam smo preverili Eh, različne projekte, kar zadeva lasna sredstva. Smo imeli pogovore eh, na Ministrstvu za finance. Srečali smo se z odborom za sodelovanje z Evropsko unijo in pogovarjali smo se z eh, carinsko upravo na letališču. Rada bi vam povedala, da se mi je zdel najpomembnejši poziv Bundestaga, da moramo tesneje sodelovati. Zelo bi nam koristilo, če bi to sodelovanje osredotočili na nekaj eh, ključnih tem. Recimo o razrešnici sveta bi morali razpravljati in pa eh, povedati, kakšna je pravna situacija. Eh, in kaj bi eh, se zgodilo v takem primeru eh, na ravni Evropske unije. O tem smo se torej pogovarjali z kolegi iz Bundestaga. V, na ministrstvu za finance pa so nam predstavili nemško stališče. Eh, lastna sredstva, eh, po mnenju Nemčije eh, sploh ne bi smela biti del prihodkov Evropske unije in zato tudi ni težav z zbiranjem teh lastnih sredstev. Seveda so postopki izjemno zapleteni in ta zapletenost je težava za vse, za svet, pa tudi za države članice. In zato smo prosili, da uh, ta lasna sredstva poenostavimo. V Berlinu smo obiskali uh, različne projekte, tri projekte, medijski projekt, uh, socialni projekt. In sicer je šlo za socialni sklad, videli smo, da mora socialni sklad eh, delovati z, oziroma sodelovati z eh, številnimi uradi, kar vodi v veliko eh, stopnjo napak. Kolega Celer je bil včasih minister za socialne zadeve v Berlinu in Berlin ima že skoraj da toliko umestnih organov kot neka država članica, torej to se je seveda moralo spremeniti in se tudi že je spremenilo. Eh, videli smo tudi, da so nemški organi veliko storili že preden smo eh, sploh eh, prispeli v Nemčijo in sicer je stopnja napak v Mecklenburgu znašala 60 odstotkov, 16 odstotkov, preden smo prišli tja in potem so že poskrbeli za določene prilagoditve. Ne vem, ali je to trajen problem. Eh, dobro bi bilo, če bi nam kasneje lahko povedali, eh, kaj se je potem zgodilo, kajti to še ni povsem razjasnjeno. V Hamburgu smo videli, da deluje carinski urad zelo učinkovito, veseli so bili eh, namenjene pozornosti eh, in veseli so bili naše pozornosti in tudi za nas je bilo to nekaj novega, da smo bili tako toplo sprejeti, zelo pomembno je bilo, da smo si ogledali prihodke. Kolegica Jala Sender je bila uh, z nami in če potrebujete dodatne informacije, vam jih lahko seveda zagotovi. No, tako smo zbrali nekaj primerov dobre prakse tudi. Vsi uh, deležniki so si želeli poenostavitev uh, javne uprave. In uh, mislim, uh, da če obstaja tako močna želja, potem uh, moramo tudi kaj storiti. Tiste države članice, ki imajo zelo nizko stopnjo napak, uh, morajo dobiti nekakšen bonus, od njih ne moremo zahtevati isto kot od tistih držav, ki imajo zelo visoko stopnjo napak. Gospod Fajc, ali uh, bi radi predstavili še uh, trenutno uh, situacijo? za regijo Mecklenburg. Ja, drag, gospa predsedojoča, gre za uh, socialni uh, sklad eh, in pojavila uh, se je zelo visoka stopnja napak in sicer zaradi enega ukre ukrepa. In sicer je šlo za sistematičen problem, Eh, in eh, prikaz realnih stroškov ni bil ustrezen. Eh, in zatem se je ukvarjal nek začetnik, kaj ti tisti, ki se spoznajo na te zadeve, ki se spoznajo na to, kako delujejo šole, vedo, kaj se dogaja v posameznem šolskem letu in potem uh, je bilo to uh, popravljeno uh, in uh, ta visoka stopnja napak uh, je bila povezana ravno z tem primerom. To ni bilo rešeno v uh, trenutnem uh, obdobju in uh, kasneje se je to zgodilo in pravzaprav v času vašega obiska so bile uh, zadeve že rešene. V Mecklenburgu pred Pomorjanskim imamo zmeraj probleme. E, to so problemi, ki nam vedno uničujejo življenje in spet e, naj bi imeli zelo visoko stopnjo napak in sicer eh, zaradi zastarelega ukrepa izpred dveh let. gre eh, za nepreverjene izdatke, ampak eh, v pregledu je bilo upoštevanih zgolj 40 primerov. Tudi na drugih eh, področjih je prišlo do statističnih odstopanj. Ampak mislim, da se je situacija nasplošno izboljšala. Eh, smo pred eh, koncem eh, finančnega obdobja, gre zgolj za finančne popravke. Medtem smo prejeli tudi številke iz Mecklenburga predpomorjanske, popravili so sistematične napake za leto 2015. Eh, namreč eh, odpravili so te napake z šolskimi učbeniki in z eh, posameznimi primeri in zaradi tega mislim, da smo ustrezne popravke v poročilu za leto 2015 že izvedli. Evropska komisija se ukvarja z eh, načinom eh, izračunavanja, eh, z stopnjo preostalih napak za konkretno obdobje uporabe evropskih finančnih sredstev. In te podatke bo še potrebno popraviti v Zvezdni državi Mecklenburg pred Pomorjansko in upamo, da se bo to kmalo zgodilo in uh, da bomo kmalo posodobili uh, to, uh, ta finančni izkaz. Ta zvezdna država še ni dosegla uh, zgornje stopnje uh, izplačila sredstev. Uh, najprej izplačamo uh, del sredstev do 31. marca 2017 pa je rok za uh, predložitev celotnih uh, projektov in potem bomo izplačali preostanek sredstev. Gospa Jala Sender. Hvala, gospa predsednica. Eh, strinjam se s tem, da je bilo to potovanje zelo zanimivo. Sestanki v Bundestagu so bili tudi zelo zanimivi. Uh, Dobro je bilo govoriti o teh eh, problemih, ki so se ravno začeli in sicer mm, je šlo za problem begunske krize. Dobili smo uh, input iz prve roke uh, v zvezi s tem, kako v Nemčiji gledajo na to in kako bi lahko to krizo preprečili. Lahko bi pri tem pomagala tudi evropska pomoč. Potem glede projekta v Berlinu, to je bilo tudi zelo zanimivo. Videti torej to vrstne projekte in eh, videti, kako je vse skupaj delovalo eh, za usposabljanje podjetij, naprimer kako naj ta izboljšajo kakovost eh, dela, kako Eh, zaposlovati mlade. Eh, še posebej tam, kjer je to najbolj potrebno. Tudi regija Mecklenburg-Predpomorjansko je bila zelo zanimiva, tudi tam je potekalo nekaj zanimivih srečanj. od nas eh, so veliko pričakovali, imeli smo številna srečanja z odgovornimi za posamezne regije, veliko predstavnikov tiska je bilo tudi z nami in mislim, da bi bilo to zanimivo tudi za druge evropske regije, tako tiste, ki so uspešne, kot tiste, ki so manj uspešne. Na ta način eh, bi lahko več izvedeli o tem, kako izboljšati zakonodajo in kako lajšati življenje državljanom mislim predvsem na stike z lokalnimi odgovornimi. Ti nekaj naredijo za rezultate, potem pa povzročijo probleme, naprimer eh, pri računih. Če pa se držijo vseh postopkov, pa rezultati niso pravi. No, še nekaj bi povedala o Hamburgu tam smo imeli tudi razpravo in sicer o tem, kako eh, so v Hamburgu že pred nekaj časa skušali izvajati eh, v rezultate usmerjen proračun. Naleteli so tudi na številne težave, ampak bili so zelo transparentni in odkriti z nami. Razložili so, kako kompleksen je ta proces. Ehm, s tem so povezana tudi številna tveganja, številne nevarnosti. Ni lahko prehajati iz enega tipa proračuna na drugega. Veliko je občutljivih elementov in sama sem se na tem sestanku veliko naučila. Torej, v rezultate usmerjen eh, proračun, eh, to je v redu, ampak moramo biti pri tem zelo previdni, ko razmišljamo o tem, kako spremeniti določene vidike, ki morajo biti pripravljeni vnaprej, zato da stvari lahko delujejo. No, ena regija, ki pa je bila zelo uspešna, eh, tudi eno tako smo obiskali. Uh, No, potem pa je eh, prišlo računsko sodišče, rezultati računskega sodišča in eh, ti rezultati so bili drugačni. Eh, šlo je za regijo, ki je povzročila eno težavo, samo eno, ampak ta težava se je potem razširila in uh, regija zato ni bila več tako uspešna. Potem, določene države prejemajo majhno pomoč, eh, majhen odstotek ali pa je odstotek napak zelo majhen, pa so eh, te države potem sumljive. Oziroma to velja samo za nekatere države, ne pa za vse. Mislim, da moramo uporabljati ista merila za vse. V Hamburgu so nam govorili o tem. Mm, govorili smo veliko o nagradah in kaznih, ampak mislim, da bi morali več narediti za spodbujanje dobrih praks, ne toliko za sankcije. Zdaj pa je tako, da je dobro ravnati pravzaprav dolžnost, vseh eh, hudo pa se kaznujejo kršitve. Imajo tudi novega državnega sekretarja eh, na Ministrstvu za gospodarstvo. Z njim smo razpravljali o DDV in o tem, kako DDV vključiti v lastna sredstva. Sama, mislim, sama nisem preveč za to. Eh, in eh, sem to tudi povedala. v Nemčiji in tudi v Španiji je vprašanje DDV-ja eh, zelo pereče. Zdaj, ko smo v krizi, še toliko bolj. In dobro bi bilo od komisije zahtevati neko časovnico eh, za poenostavitve eh, pobiranja DDV-ja. Mislim, da bi komisija tukaj morala več narediti. Naše potovanje pa je bilo zelo poučno, lepo smo bili sprejeti in sama sem se tam tudi veliko naučila. Hvala. Ja. ja. Meni bi se Meni se tudi zdi zanimivo, eh, kadar eh, obiščeš neko mesto, pa ne takoj zagledaš problemov, ampak eh, si moraš malce prizadevati, da jih odkriješ. No, s tem smo prispeli do konca današnjega dnevnega reda. Rad bi se zahvalila vsem tistim, ki ste zdržali do konca. Vidimo se spet jutri zjutraj ob devetih in želim vam prijeten večer. S tem je seja zaključena.